Sedaj pa še zadnja točka v tem sklopu nedavni napadi skupine Boko Haram v Nigeriji. Besedo bom predala avtorjem besedila. Najprej gospod Kristjan preda za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred enim letom smo se že pogovarjali o teroristični skupini Boko Haram. Šlo je za nujne razprave so se, razmere so se še poslabšale, vedno več atentatov, napadov in kaznjivih dejanj te sekte. Obsoditi moramo ta dejanja. Obenem pa moramo zahtevati osvoboditev šolark iz Čiboka, za kar si prizadeva celotna mednarodna skupnost. Širitev takšnih eh, islamističnih, džihadističnih skupin je zaskrbljujoča. Imamo Boko Haram, eh, Dakmi, eh, Al-Shabaab in podobno. Te teroristične skupine so velika nevarnost, širijo se. In države, v katerih delujejo, se morajo proti njim boriti. Hvala. Barok Donald Mišel. Gospod Mišel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Islamistična skupina Boko Haram škodi eh, stabilnosti v državi, v celotni regiji. Seveda obsojamo dejanja te skupine zoper civilno prebivalstvo, še posebej eh, ugrabitev več kot 270 šolark iz šole v Čiboku. Pravosodje mora bolje delovati drugače se bo ta skupina eh, povezala z drugimi skupinami, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem belega blaga. Seveda, trenutni ukrepi niso dovolj. Ko govorimo o varnosti, moramo govoriti tudi o razvoju in podpori človekovih pravic. Govoriti moramo o izobraževanju, o boju proti korupciji, o zdravstvenih sistemih, in zgolj skupni ukrepi mednarodne skupnosti bodo privedli do rezultatov. Nikoli ne bomo imeli prave evropske politike brez ustreznih kapacitet. Ko je treba, moramo tudi posredovati in to silo. Najlepša hvala, gospod Tenak, za minuto in pol. Gospa predsedujoča, v enem izmed zadnjih napadov je Boko Haram napadel vas, Eh, ubil 44 ljudi in zažgal tri cerkve. Skupina verjame, da je zahodnji izobraževalni sistem greh. Napadajo verske skupnosti v Nigeriji, še posebej kristijane. Boko Haram je del eh, večje teroristične skupnosti v Sahelu, v Magrebu, eh, imamo Al-Shabaab, Akmi in podobno. Lahko pa gremo tudi dlje v Afganistan in Pakistan, kjer so Eh, talibi. Poskuš, potrebujemo skupno eh, politiko Evropske unije, ZDA, Rusije, Indije, Kitajske in drugih, vseh, ki se želijo boriti proti terorizmu. Skupaj moramo pristopiti v širšem kontekstu. V državi, kakršna je Nigerija, ker 70 odstotkov prebivalstva živi z manj kot enim dolarjem na dan, manjše teroristične skupine izkoriščajo eh, te razmere ljudje pa iščejo stabilnost in hrano. Korupcija v Nigeriji je endemična, varnostnih sil pa ni veliko in zato so te teroristične skupine eh, tako razvite. Škodijo stabilnosti države eh, v regiji. Hvala, gospod Tenok. Kolegi, prosim vas, da se v miru usedete, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo. Gospa Lambert za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Svet, svet je bil šokiran zaradi ugrabitev v Čiboku. Civilna družba v Nigeriji je hitro odreagirala. Številni podpirajo izobraževanje dečkov in deklic in napadi skupine Boko Haram se ne vršijo zgolj nad deklicami. Tisti, ki si želijo spremembe, ki želijo ukrepati zoper Boko Haram, ki želijo vlado, ki bo ukrepala, so glasni. Vsi obsojamo eh, te, ta grozna dejanja in izražamo svojo solidarnost z družinami ugrabljenih šolark. Ampak gre tudi za druge, ki so bili ranjeni, umorjeni, ubiti Eh, v nasilju, ki ga podpira Boko Haram. Pogosto gre za popolnoma neselektivno. Nigerija je pred kratkim postala največje gospodarstvo v Afriki. Veliko slišimo o neenakosti v regiji, neenakosti med eh, severnom in jugom. Nihče ne zaupa v vlado in kjer vlada ne zaupanjem, ne bomo dobili informacij, Eh, ne bomo dobili situacije, v kateri bodo ljudje menili, da so varni. Vlada ni ukrepala, ko bi bilo to potrebno. Podpiramo dejanja eh, več vlad, ki želijo rešiti vprašanje šolarki iz Čiboka. Želimo pa si boljšega odgovora vlade v Nigeriji, ki mora sodelovati tudi z vladami drugot. Hvala. Gospa Linda McCaven za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča skoraj sto dni je že minilo od ugrabitve teh šolark. Mislim, da bi se morali danes zavezati k eh, rešitvi teh deklic. Ne bomo otihnili, dokler jih ne rešimo. Strinjam se z Jean Lambert, mislim, da moramo sodelovati, sodelovati z nigerijsko vlado in z drugimi, narediti moramo vse, kar lahko za to, da rešimo to vprašanje. Dolgoročno moramo narediti še več. V večletni, eh, v, eh, razvojnih ciljih tisočletja smo se zavezali k izobraževanju, ampak v Nigeriji je bilo zaprtih že več tisoč šol zaradi terorističnih napadov. Mednarodna skupnost sedaj razmišlja o naslednici eh, tisočletnih razvojnih ciljev. In sama bi se zahvalila nekdanjemu britanskemu premijeju Gordonu Brownu in njegovi ženi eh, Seri, ki delata na projektu varnih šol in si prizadevata za to, da mednarodni razvoj in institucije eh, upoštevajo to pomembno temo. 25 let bo minilo od podpisa eh, konvencije OZN o pravicah otroka. Mislim, da moramo narediti vse, kar lahko, za to, da zagotovimo spoštovanje teh pravic otroka. Hvala. Uh, Najlepša hvala, kolegi in kolegice, prosim vas, da se usedete takoj in tiho. Besedo pa bom predala gospe Senra Rodriguez za eno minuto. Najlepša hvala. Še enkrat v imenu religije, ideologije, ta skupina kaže svoj pravi eh, obraz. Gre za nasilje nad ženskami in otroki, katerih edini zločin je, da želijo hoditi v šolo. Narediti moramo vse, zato da zagotovimo, da bodo lahko te šolarke in tudi drugi šolari hodili v šolo varno. Še enkrat lahko vidimo, da se v časih krize ženske uporabljajo kot eh, predmeti, kot trofeje, kot eh, pogajalski elementi. To je nespremljivo. Pozivam družbo, da naredi konec temu nedostojanstvenemu delovanju. In to velja za celotni svet. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu političnih skupin, gospa Gabrielu, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sporočilo naše resolucije je jasno. Narediti moramo konec napadom, ki so se dogajali v preteklosti. Šolarke je treba takoj osvoboditi. To je sporočilo, ki ga pošiljamo skupini Boko Haram. To je tudi sporočilo za nigerijske oblasti in eh, regionalne partnerje. Jasno je, da država ne deluje dobro podarjam dva različna ukrepa. Na nacionalni ravni je treba poskrbeti za ustrezno varnost in pravosodni sistem. Tako se bodo lahko nigerijske oblasti borile proti terorizmu in spoštovale človekove pravice ter mednarodno pravo. Drugič, regionalno sodelovanje. Del finančnih sredstev za skupino Boko Haram prihaja z naslova eh, tihotapljenja z belim blagom. Ta situacija je nespremljiva. Zato moramo izmenjati informacije, sodelovati moramo z ECOWASom in Afriško unijo. Mednarodno sodelovanje je še posebej pomembno, zato ker eh, Boko Haram škodi tudi eh, drugim državam. Pripeljite naše šolarke nazaj. Bo... Gospa Ana Gomeš. Najlepša hvala. Ta skupina ima povezave z Al-Kaido in eh, s terorističnimi napadi terorizira državljane v Nigeriji. V Nigeriji vlada humanitarna kriza. Tisoče civilistov je izgubilo uh, svoje življenje od začetka leta 2014. Nigerijske oblasti in mednarodno kazensko sodišče mora narediti konec takšnim dejanjem. Nigerija pada pod eh, rimski statut. Mednarodna skupnost mora narediti vse, kar lahko, zato da zaščiti nigerijsko prebivalstvo, še posebej ženske in deklice, ki so tarča Boko Haram. Rešiti pa moramo tudi druge države v Nigeriji, naprimer vprašanje korupcije v eh, vojski in na oblasti, uporaba naftnih prilivov. Eh, to so vse težave povezane s trenutnimi razmerami. Boriti se moramo proti tistim eh, osnovnim težavam. Najlepša hvala, gospod Belder, za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Trpljenje kristjanov v eh, severni Nigerije, globoko Boko Haram, ubija in pleni zadnjih nekaj mesecev, napada vasi skupnosti kristjane. Izvaja tudi tako imenovane, tako imenovane tihe eh, umore, tihe uboje. Ubija lokalne voditelje in to sistematično in hladnokrvno. Vedno več kristjanov je izgublja življenje, ampak o teh številkah ne slišimo kaj dosti. Evropska unija je eh, Boko Haram označila za teroristično organizacijo. Pozivam komisijo in druge, da pritisnejo na nigerijske oblasti, ki so odgovorne za lasno krščansko skupnost, ki je v nevarnosti in to vsak dan. Teh skupin ne bomo zaščitili brez ustreznih ukrepov. Smo unija, ki temelji na vladavini prava in zato moramo prisluhniti eh, vsem, ki trpijo, še posebej kristjanom. Domno Belder, akceptacija eh, procedura kartonašu. Najlepša hvala. Gospod Belder, spremete modri karton. Gospod Črnecki vam želi zastaviti vprašanje. Prvničonca, chciałem zapytać pana najlepsza chwała gospa predsedujoča imam vprašanje za gospoda Belderja ali menite da so morebitne sankcije zoper nigerijsko vlado ukrep ki lahko okrepi boj proti tej sekti. Mislim, da nigerijska vlada noče sprejeti ustreznih ukrepov, noče se bojevati proti tej uh, sekti. Najlepša hvala, izvolite, 30 sekund imate na voljo. Najlepša hvala, gospod Črnecki. Prav imate. Skrbeti nas mora to, kar se dogaja. Skrbeti, skrbeti nas morajo stališča nigerskih oblasti. Imamo nekatere vire, ki pravijo, da so podporniki skupine Boko Haram tudi v vladi, da so se tja infiltrirali, tako da je težko zaupati motivom in stališčem nigerijskih oblasti. Ampak morda je to edini način dela. Najlepša hvala, kolegi in kolegice, prosim vas, da ste tiho in da se mirno usedete na svoje sedeže, da bomo lahko nadaljevali z razpravo. Sedaj pa gospa Bilbao Barandika. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada obsodila ugrabitev šolark iz Čibuka. Ponovno se ženske in otroci uporabljajo kot orožje v vojni. Obsojam fundamentalistično delovanje skupine Boko Haram njihove napade na severu Nigerije, ampak šla bi še dlje od leta 2013 naprej je Nigerija najbogatejša država v Afriki, ima višji BDP kot uh, Južna Afrika. Razvijajo se številni sektori, naprimer telekomunikacijski sektor. Velik del prebivalstva živi z manj kot enim dolarjem na dan in v takšnem okolju lahko ekstremistične skupine hitro zacvetijo. Obsoditi moramo skupino Boko Haram, obenem pa moramo obsoditi tudi dejstvo, da je tako bogata država na tako na zadnjaškem mestu, eh, kar se tiče eh, indeksa človeškega razvoja. Tudi te razmere ubijajo, tudi zaradi tega številni državljani in državljanke umirajo prosim, da osvobodite te šolarke. Najlepša hvala, gospa Hautala, za minuto in pol. Najlepša hvala. Primer šolark iz Čebuka je grozen. Pravice žensk in otrok so kršene in narediti moramo vse, kar lahko, zato da obranimo te pravice. Malala iz Pakistana je bila prav tako žrtev takšnih kršitev. Sedaj je tam in voditeljem v Nigeriji pravi, da ne smejo uporabljati islam, uh, islama v napačne namene. To je povedala skupini Boko Haram. Primer teh šolark je še posebej pomemben. Narediti moramo vse, da obranimo njihove pravice. Dotaknila bi se še naslednjega. Pri tem primeru je najbolj zaskrbljujoče predvsem to, da so kršene tudi njihove pravice eh, spolne in reproduktivne svobode kršene. Te pravice so kršene in mislim, da bi morali zagotoviti, da bi vsaka ženska in vsaka eh, deklica odločala o lastnem življenju, o lastnem spolnem življenju. Ne smejo biti to spolne sužnje saj izgubijo vse, svoje dostojanstvo in svojo svobodo. Narediti moramo vse, kar lahko, da osvobodimo te šolarke. Kolegi in kolegice, prosim vas, da se mirno usedete, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo. Domnul Korao Ignat signor presidente gospa predsedujoča kolegice in kolegi v začetku dva tisoč štirinajst je skupina boko haram ubila več kot dva tisoč petsto ljudi nigerija je vodilna na področju proizvodnje nafte in eh, žalostno je da toliko prebivalcev v nigeriji živi pod pragom revščine Evropska unija mora financirati mir. Zato podpiramo to resolucijo. Socialno-ekonomski standardi te države so se v zadnjem času zelo poslabšali. Boko Haram izhaja iz leta 2009, ampak po posredovanju v Siriji in Libiji so se samo še okrepili. Še več. Preiskave nigerijskih oblasti so pokazale, da organizacija v Londonu zbira finančna sredstva za Boko Haram. Prekiniti moramo ta pokol, prelivanje krvi in preprečiti moramo financiranje terorističnih skupin. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sinadinos. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Veliko je usporednic med Grčijo in Evropsko unijo. Če si pogledamo Nigerijo, lahko vidimo, da gre za centralne oblasti in za način vladanja. Tukaj se pojavljajo veliki pomisleki. V Nigeriji prav tako prihaja do terorističnih napadov in to predstavlja veliko grožnjo. Ampak to še ni vse. Za vsem tem stojijo komercialni in poslovni interesi. Jasno je, da vlada te nemire zlorablja v lastne namene. V Grčiji nimamo Boko Harama, ampak imamo pravosodni sistem, ki ne zmore soditi, imamo politike, ki ne znajo vladati in v primeru Zlate zore, vidimo, da so tri voditelje zaprli. Zaprl jih je premije Samaras. To je neustavno in krši konvencije Združenih narodov. Pa sploh ne govorimo o Nigeriji, ampak Grčiji. Gospod Venta, minuto. Venta. Gospod Venta. Predsednica, rezolucija pa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resolucija parlamenta v zvezi z Nigerijo je zelo pomembna in eh, z vso silo jo podpiram. Teroristična organizacija Boko Haram ne želi ovirati samo izobraževanja, ampak tudi kulturo. Prekiniti želijo šolanje in zapirati šolarke oziroma deklice. Ne gre samo za politiko, ampak gre za družine posod po svetu. Storiti bi morali vse za to, da bi se lahko ljudje vrnili domov. Odločeni moramo biti, odločena pa mora biti tudi nigerijska vlada, Evropska unija, Afriška unija, Združni narodi, vsi morajo storiti nekaj za to, da zagotovijo dostop človekoljubne pomoči za prizadete. Evropski parlament mora podpirati prizadevanja za krepitev varnosti in tudi za človekove pravice v Nigeriji. Hvala lepa. Doma. Hvala, gospa Kinge signora presidente onorevoli colleghi hvala lepa gospa predsedujoča kolegice in kolegi no ne smemo več nasedati tej ignoranci zaradi tega smo se znašli v teh težavah Gospa Multačini je rekla, da je mogoče teroristično organizacijo Boko Haram najti prav tam. Tam ima ta organizacija korenine. Ne dovoljujejo, da bi se ženske izobraževale. In to je tisto, kjer jim moramo stopiti na prste. Zagotoviti moramo, da je izobraževanje osnova za vse druge pravice. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, zato da se šolarke vrnejo nazaj domov in premagati moramo teroristično organizacijo Boko Haram. Smo leta 2014 in za nagrado Saharova bi morali nominirati matere teh šolark. Vrnite šolarke domov. Madame Dodds, you have... Gospa Dodds, minuto. Micro. Dodds. Mikrofon, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, da lahko sodelujem pri tej razpravi danes. Lepo je, da se posvečamo tistim osebam, ki trpijo zaradi preganjanja, zato ker so specifične vere. Primer zajetja mladih šolark v Nigeriji je zelo problematičen, še posebej zato, ker se je mednarodna skupnost začela posveča tej situaciji v Severni Nigeriji. Tisoči kristijanov in tistih, ki so pač določene vere, so žrtve Boko Harama. V zadnjem mandatu sva s kolego Belderjem gostila kristijane iz Severne Nigerije tukaj v parlamentu. Nek moški nam je povedal svojo zgodbo. Spal je, ko so prišli ljudje iz Boko Harama. Zahtevali so, da se odpove svoje veri ali pa ga bodo ustrelili. Ko tega ni želel storiti, so ga ustrelili v obraz. Ko so to storili, je prosil druge kristijane, oziroma njegova žena je prosila druge kristijane, da ga peljejo v bolnišnico. Rekla je, da je bil edini, ki je preživel. Kolegice in kolegi, to so zgodbe tisočev po vsej Nigeriji. Moški, ženske, družine, vsi so žrtve samo zaradi svoje veroizpovedi. To je napad napačno in parlament mora nekaj storiti. Prekiniti moramo preganjanje ljudi, ki verujejo. Hvala. Enkejem akum serija vorbitorilor din partea grupurilor politice. Enčepem procedura keči. Najlepša hvala. S tem se je razprava končala. Začeli bomo s postopkom pritegnite pozornost predsedujoče, gospod Tarabela. Gospa predsedujoča, gospa komisar prišlo je do več napadov v eh, Nigeriji. In ti napadi so eh, napadi, ki jih lahko damo k eh, ugrabitvi šolark eh, iz šol. Razmere se slabšajo in eh, obsoditi moramo ta dejanja. Pored, poleg eh, tega pa moramo podpreti nigerijske oblasti, ki se morajo dejansko boriti proti skupini Boko Haram. Pomagati moramo tudi z vojaškimi silami, usmeriti te vojaške sile, zato da dosežemo ustrezen rezultat. Naš parlament mora govoriti v en glas, ne, mora, ne more sprejeti nespremljivega. Minuto. Ja, gospa predsedujoča spoštovane kolegice in kolegi boko haram pomeni izobraževanje je greh in ne gre za to kar je dejala neka kolegica da se tukaj kaže obraz patriarhata ne radikalni islam kaže tukaj svoj obraz in to moramo vedeti gre za najbolj radikalno obliko islamizma, za skupino, ki je najbolj radikalna na svetu in tudi v Nigeriji. Ampak to obstaja tudi v drugih državah. Prestopki te skupine so bili zelo grozoviti. To smo lahko brali tudi v medijih. Kolegice in kolegi so na to že opozorili danes. Naslovnice so res grozne in to nas globoko prizadane. 300 šolark so ugrabili na začetku julija so ugrabili tudi 60 drugih ljudi. To so drame, ki vplivajo na celotne družine in tega sploh ne moremo dojeti. To je ena najhujših posledic radikalnega islama. To imamo tudi v Evropi in proti temu se moramo boriti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Geringer de Odenberg. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ti brutalni napadi Boko Harama v severni Nigeriji destabilizirajo celotno regijo. To se dogaja že od leta 2010. Institucije, šole, cerkve in tako naprej se napada, ljudje umirajo, med drugim tudi otroci. 200 otrok so ugrabili iz šol in potem so jih zadrževali na nekem neznanem mestu. Boko Haram povzroča človekoljubno krizo in to so odraža tudi v sosednjih državah. Zelo pomembno je, da se uvedajo reforme, zato da bi se borili proti brezposelnosti, prav tako pa moramo krepiti institucije in dobro upravljanje. Na tem moramo delati, državljanom moramo zagotoviti varnost, zato da ne bodo postali žrtve islamskega terorizma. Hvala. Hvala lepa. Postopek pritegnite pozornost predsedujoče je končan. Tišino prosim, kolegice in kolegi, sedaj bo spregovorila gospa komisarka. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Še naprej nas skrbi situacija v Nigeriji. Niz nasilnih napadov še naprej ogroža prebivalstvo. Visoka predstavnica Catherine Ashton je obsodila naključno ubijanje stotin civilistov, in ugrabitev več kot 100 šolark v Nigeriji. Še naprej pozivamo k takošnji in prespogojni izpustitvi šolark in pozivamo, da se odgovorne pripelje pred roko pravice. Prav tako izražamo sožalje družinam šolark, kajti želijo si videti, da bi se šolarke vrnile domov. Niti sama sebe ne slišim. Please. Kolegice in kolegi, lepo prosim. Taken... Nasilje v Nigeriji. Se pravi, čujem prava predsedojoča. Kolegi in kolegice, prosim, da izkažete nekaj spoštovanja do gospe komisarke. Prosim za tišino v dvorani, tako da bomo lahko nadaljevali z razpravo in na to začeli z glasovanjem. The violence in Nigeria nasilje v Nigeriji je zelo prizadelo prebivalstvo. Od leta 2009 so uporniki vzeli skoraj 5000 ljudi, razselili so skoraj 500 tisoč ljudi in uničili številne šole, tudi vladna poslopja. Ogrozili so že tako ali tako šibko gospodarstvo na severo-vzhodu. Vendar še bolj zaskrbljujoče je, da se Napadi se zdaj odvijajo skoraj vsak dan. Od januarja so ubili med 1500 in 2000 ljudi. Evropska unija je organizacijo Boko Haram prejšnji mesec uvrstila na seznam terorističnih organizacij. To je bilo samo en dan po tem, ko so Združeni narodi potrdili obsodbo Evropske unije v zvezi s tem, da ta organizacija napada tako kristjane kot tudi muslimane. Vzroke radikalizacije bomo še naprej poskušali rešiti s pomočjo novega sklada za razvoj. Nov sklad se bo posvečal posebej severu države. Podpirali bomo sektorja zdravja in energije. Evropska unija je v Nigeriji prisotna tudi z človekoljubno pomočjo v okviru EK. 5 milijonov evrov smo zagotovili državam v severovzhodnem delu Nigerije. Zagotavljamo hrano in izobraževanje v zvezi s prehrano. Človekove pravice so še vedno na vrhu naše agende pri odnosih z Nigerijo, vključno na ministerski ravni. Morebitne kršitve človekovih pravic, ki jih izvaja nigerijska vojska je treba preiskati, odgovorne pa pripeljati pred sodišča. Evropska unija podpira ljudi in vlado v Nigeriji pri boju proti terorizmu in nasilju. Podpiramo jih tudi pri prizadevanjih za oblikovanje pravne države in spoštovanje temeljnih pravic. Prekiniti želimo ta cikl nasilja, aktivni smo na številnih področjih, vključno z stalnim političnim dialogom in ciljno usmerjenimi akcijami pomoči, ki so namenjene temu, da bi izkorenili glavne vire radikalizacije. Hvala, gospod predsedujoča. Prijeli smo šest predlogov resolucij. Razprava je končana. Hvala.